tisztelt képviselőtársaim eh, rátérnénk a következő napirendi pontra Tako, sedaj pa bomo eh, prišli k naši naslednji točki na dnevnem redu. Toda preden se lotimo naslednje točke, bomo morali še nekaj trenutkov počakati, kajti gospe Mogherini še ni. Je namreč na nekem drugem sestanku, prosim vas za razumevanje. Počakali bomo gospod Mogherini in čim bo prišla sem, bomo začeli z naslednjo točko.